in uh, ali zaključite pogovore ali pa jih nadaljujete zunaj. Um. Before we start with the, uh, the agenda for this afternoon, preden začnemo z dnevnim redom za popoldanski del, uh, bi rada eh, ponovila, kaj smo se dogovorili danes. Namreč, če želimo jutri imeti konkretno razpravo o vstopu Lizbonske pogodbe v veljavo, o SWIFT-u in o PNR, da potrebujemo sporočilo pravne službe o tem, kakšen je pravni položaj. Vem, da to prosim v zadnjem trenutku, ampak nedvomno pravna služba ve, kakšen je položaj in da nam bodo lahko poslali obvestilo oziroma neko beležko o tem do danes večer, tako da se bomo lahko pripravili na razpravo jutri. Ne vem, je kdo od pravne službe tukaj? Ja, mislite, da nam boste lahko poslali kaj podobnega? Eh, v tem trenutku lahko samo posredujem sporočilo naprej, ker nadomeščam običajnega kolega, ampak uh, smo obveščeni o tem. Dobro, hvala. Potem pa prihajamo na točki 6 in 7 dnevnega reda. In sicer gre za vizume za dolgoročno prebivanje in razpis ukrepa v šengenskem informacijskem sistemu in pa gibanje oseb z vizumom za dolgoročno prebivanje. Eh, gospod Koeljo, ki je poročevalec, bo predstavil osnutek svojega poročila. Imeli smo prvo izmenjavo. Prvo izmenjavo mnen, ki je potekala 15. oktobra In um, v mestnem času je gospod Koeljo sodeloval s poročevalci v Senci. In uh, kolikor vem, Lizbonska pogodba zdaj pomeni, da bo celoten svežen eh, predmet soodločanja. Gospod Koeljo, imate besedo. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. kot je gospa predsedujoča že povedala, smo že imeli prvo izmenjavo mnen o tej temi in ne bom se vračala na to, kaj je že bilo povedanega, rad bi vas samo opomnil na nekaj ključnih elementov. In sicer 7. aprila naslednje leto bo v veljavo stopil mejni zakonik, in eh, ta bo odpravil vizuma C in D. In eh, s tem bo tudi odpravljena težava, eh, sicer ovira pri potovanju ljudi z dolgoročnimi vizumi v šengenskem območju. Kot smo povedali že v prvi razpravi, bi si želeli, da bi bile države članice hitrejše pri izdajanju dovoljen za prebivanje, vendar pa se to ne dogaja in nimamo eh, pravnih sredstev, da bi prisilili države članice, da bi to izvajale hitreje. Kako lahko torej rešimo ta problem? Eh, pravzaprav to pomeni, da moramo najti nek načrt B. In eh, zato pozdravljamo eh, rešitev, ki nam jo je ponudila Evropska komisija. In sicer predlagajo, da bi težavo rešili tako, da bi imetnikom dolgoročnih vizumov dali možnost za to, da prosto potujejo po šengenskem območju. ko smo prvič razpravljali o tem, sem vam dal primer. In sicer gre za nekega namišljenega eh, državljana, ki eh, sodeluje na nekem izobraževanju v Belgiji, ima eh, vizum za dolgoročno prebivanje in to bi pomenilo, da ne bi mogel potovati naprimer na nizozemsko, da bi šel tja v knjižnico in tam izvajal eh, svoje raziskave. Ravno tako tudi ne bi mogel iti na nek turistični obisk v Barcelono naprimer. Uh, Torej, zgodi se, da so ljudje ujeti v državi, kjer prebivajo in da ne morejo oditi nikamor drugam. Mislim, da je pristop Evropske komisije pravilen, vendar pa obstajajo določene nijanse, eh, ki so še vprašljive. In sicer v svojem poročilu izpostavljam vprašanje varnosti. Če naj omogočimo imetnikom dolgoročnih vizumov prosto gibanje, moramo poskrbeti, da bodo ustrezno preverjeni, preden bodo dobili dolgoročni vizum. In to eh, preverjanje bi moralo potekalo preko šengenskega informacijskega sistema in na ta način lahko razrešimo težave, ki jih imamo. Namreč Eh, gre za državljane tretjih držav, ki imajo eh, veljaven vizum, pridejo na mejo in eh, tega vizuma jim ne morejo ožigosati, ker njihovo ime ni vključeno v šengenski seznam. Torej imajo legalno veljavno, veljavno vizo za vstop v šengensko območje, hkrati pa je v SIS-u zabeležka, da nimajo pravice vstopa. Če bi prišlo do predhodnega preverjanja, preden bi bil sam vizum izdan, bi lahko videli, eh, ali je eh, ime te take osebe vključeno v šengenski informacijski sistem, preden bi bil vizum izdan. Z Lizbonsko pogodbo se bo nekaj stvari spremenilo in eh, dobili bomo soodločanje na dveh področjih, ki sta tukaj vključena. Ampak istočasno, ko govorimo o vizumih za dolgoročno prebivanje, se zdi, da bomo imeli dve različni pravni podlagi za isti postopek. Torej en postopek in dve pravni podlagi. In eh, to je tudi razlog, zakaj eh, pripravljam dve različni poročili še vedno ne vemo, kaj bo vključeno v omnibus sporočilo komisije, kjer eh, bodo povedali, kaj nameravajo narediti s temi predlogi in zato eh, res upam, da bo komisija kar najhitreje predstavila to omnibus sporočilo. In na ta način bomo tudi bolj jasno vedeli, kako bomo prišli na prihodnji pravni okvir. Vseeno pa moramo spoštovati uh, rok osmih tednov, ko imajo možnost do predloga se opredeliti tudi nacionalni parlamenti. Zato bom tudi predlagal koledar oziroma časovnico, ki predvideva osemtedensko obdobje in uh, zato bomo potem rok za ložitev predlog sprememb uh, določili ob koncu tega obdobja. Uh, to mora stopiti veljavo aprila 2010. Tega se moramo zavedati, kajti sicer se bo Eh, zgodilo, da ljudje ne bodo imeli pravice prostega potovanja po šengenskem območju. Eh, Gospod predsedujoča, dobil sem mnenje pravne službe, ki sem ga eh, podrobno prebral in mislim, da je zelo dobro napisano in zato tudi predlagam odboru Libe, da spreme predloge sprememb, ki jih predlaga pravna služba z izjemo predloga spremembe številka ena. Kajti predlog spremembe številka ena nas sili, da vključimo biometrične podatke v vizumet za dolgoročno bivanje. In tukaj sta dve težavi. Ena je tehnična, druga pa vsebinska. Tehnična težava je v tem, da vizumi za dolgoročno prebivanje eh, so pravzaprav neke vrste nalepka. In ta nalepka kot taka ne more vsebovati biometričnih podatkov. To je torej tehnična težava, poleg tega pa na tem področju tudi nimamo pristojnosti, kajti vizumi so v pristojnosti nacionalnih držav, zato Evropski parlament ne more odločati o tem, kako naj države izdajajo svoje vizume. Torej, nima nobenega smisla, da uh, govorimo o vsebinski plati predloga spremembe 1. Eh, pravne službe, da bi vključili biometrične podatke, kajti to tako ali tako ni odvisno od nas. In e, zato torej tudi predlagam, da ta predlog spremembe zavrnemo. E, zdaj pa mislim, da je vredno čas, da prisluhnemo svetu in komisiji. Najlepša hvala. Yes, I, I think... Najlepša hvala. Na podlagi mojega razumevanja. Uh, eh, vis, mislil sem, da govorite o pravni službi, ampak mislil sem, da govorite o pravni službi, ampak pravzaprav gre za odbor za pravne zadeve. Ja, včasih se človek hitro zmede pri vseh teh različnih telesih. Dobro, potem pa vabim komisijo, da prva odgovori, to je gospod Ekoster ali gospa Rita Nagi. Gospod Ekoster, imate besedo. Oui, merci, madame la présidente. La commission se félicite du projet de rapport. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Komisija je zadovoljna s poročilom gospoda Koelja, In kot je povedal, eh, zdaj z novo pogodbo na to področje prihaja soodločanje. Ravno tako eh, tudi opozarja na to, kako nujno je ukrepanje, kajti trenutna rešitev eh, vizumov D plus C ne bo več v veljavi od 5. aprila naslednje leto. Torej od neko stopi v veljavo vizumski kodeks in zato je nujno, da najdemo rešitev. E, zelo nas veseli vsebina njegovega poročila, kajti vidimo, da so njegove ideje zelo blizu tistim, do katerih smo prišli v okviru dela na komisiji in mislim, da je zelo realistično, da bi lahko v začetku naslednjega leta dosegli dogovor. Uh, Um, Medtem je tudi naša pravna služba potrdila, da 8 tednov za posvetovanje z nacionalnimi parlamenti tukaj prihaja v poštev oziroma je nujno, čeprav gre za predlog, ki je bil predložen pred vstopom v veljavo Lizbonske pogodbe. In eh, če mi dovolite, tu je eh, še en predlog sprememb, ki bo verjetno uh, povzročil več težav, kot pa prinesel rešitev. In sicer je to četrti predlog spremembe, ki govori o ravni zaščite podatkov, eh, kar zadeva SIS. In sicer naša ideja je bila, da bi enake pravice in obveznosti veljale za imetnike vizumov D, kot tudi za imetnike dovoljen za prebivanje in da eh, se te obveznosti in pravice ne bi spremenile. Razumem, kakšni so pomisleki Evropskega parlamenta, kar zadeva zaščito podatkov, vendar pa zdaj imamo tu predlog spremembe, ki zahteva od držav članic naj zagotovijo, da se spoštujejo standardi za zaščito podatkov pri SIS-1. In to so pravzaprav standardi, ki so bili sprejeti za sistem SIS-2, ki pa trenutno še ne deluje. In zato moramo se skupaj pravno preučiti, da vidimo, če je to sploh mogoče. Pripravljeni smo o tem eh, razmišljati, ampak eh, na prvi pogled smo nekoliko zadržani, kar zadeva ta predlog spremembe. Kar zadeva vprašanje biometričnih podatkov, ko smo prvič razpravljali o tej temi eh, v komisiji, eh, se nam je zdelo, da eh, tukaj nima smisla, da uveljavljamo obveznost uporabe biometričnih podatkov. Morda je to nekaj, o čemer lahko razmislimo in to preučimo, ampak v tem trenutku. Ne verjamemo, da bi bila varnost ogrožena, če tukaj ne bi vključevali biometričnih podatkov v vizume tipa D. Uh, Gospod Koeljo nas je opozoril tudi na tehnične težave, ki obstajajo, eh, ko bomo eh, dejansko uvedli te nalepke tipa D plus v potne liste. Eh, Kaj ti z nalepko bi določeni podatki postali neberljivi in to bi povzročilo potnikom več težav kot pa koristi in zato se tukaj strinjamo s poročevalcem. Hvala. Najlepša hvala, gospod De Kerser. Je predsedstvo med tem že prišlo? Vidim, da nekdo dviga roko, torej nekdo se bo oglasil še v imenu predsedstva. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, ime mi je Ana Krberg in eh, žal mi je, da eh, kolegica, ki je pristojna za to, za to področje, trenutno predseduje sestanku na svetu in eh, zato ne bo uspela pravočasno priti nazaj, ampak. Eh, pripravljena sem tudi v njenem imenu odgovoriti na morebitna vprašanja. Najlepša hvala. Lahko potem podam praktičen predlog. Ali lahko sekretarjat poskrbi za to, da eh, vprašanja, ki bodo zastavljena v tej razpravi, da jih eh, zabeležimo v pisni obliki in jih posredujemo eh, pristojni kolegici. Lahko za to poskrbimo? Hvala. Dobro, želi še kdo pokomentirati? Gospa Latford? Um, Hvala lepo, gospod predsedujoča. Oglašam se v imenu gospe Wikström, ki žal ne more biti prisotna trenutno. Zato bom poskušala čim bolj verno prenesti njen poglede in vesela sem njenega prvega komentarja in strinjam se in strinjam se tudi s Karlosom Koeljem, namreč da je opravil izjemno dobro delo s tema dvema poročiloma. Zelo vesela sem, da lahko torej to prenesem in podpira predloge sprememb, ki jih je predlagal gospod Koeljo. Vključno s tistim o standardih za zaščito podatkov, ki bi morali veljati in biti uveljavljeni v instrumentih SIS 2 sem v nekoliko slabšem položaju, namreč imam samo osnutek mnenja gospe Wikström za odbor Juri. Ne vem, ali so sem upoštevani tudi predlogi sprememb za Juri, še posebej tisti o biometričnih podatkih. Tega torej nimam about the practical uh, difficulties of that. There's... Ampak strinjam se z vami v zvezi z težavami pri zapisu biometričnih podatkov, kajti vi ste resnično pravi strokovnjak na tem področju. Anyway, um, I think... Dobro. Strinjam se z bistvom obrazložitvenega memoranduma gospoda Koelja in s tem se strinja tudi gospod Wickstrom morda ona uporablja ostrejši jezik, kajti gospod Kojeli uporablja diplomatski jezik. Nesprejemljivo je, da državljani tretjih držav, ki lahko dokažejo, da zakonito bivajo v državi članici, niso do sedaj imeli koristi zaradi svobode gibanja, ki bi jo in morali imeti, kajti države članice so nesposobne ali ne želijo izdati ustreznih dokumentov. Mislim, da je po tako dolgem času to nespremljivo. Celotna scena svobode gibanja je nespremljiva. Videli smo direktivo 2004-38 ali nekaj takega v zvezi z svobodo gibanja. Kakorkoli že. Imetniki vizmo za dolgoročno bivanje imajo manj svobode gibanja kot imetniki vizmo za kratkoročno bivanje. Mislim, da je to resnično nespremljivo in birokratsko zelo slabo strani držav članic. Sprožili smo tudi nekaj postopkov pri komisiji, ampak bistvo teh predlogov je, da da države članice niso spoštovale zakonodaje EU, če bi storile to, kar bi morale, namreč da bi oddale oziroma izdale dovoljenje za bivanje v ustreznem času, potem ne bi imeli težav. Gospa Wikström poziva komisijo, da spreuči posamezna stanja v državah članicah, da si da preuči, ali je treba sprožiti postopke zaradi kršitev strani komisije. Komisija bi se morala osredotočiti na pravno prakso. Namreč, tudi če gre za manjše kršitve, ampak so splošne in trajne kršitve, to predstavlja veliko kršitev, kajti to se dolgo časa izvaja in potem se nikoli ne reši. Vsaka posamezna kršitev pomanjkljivost je morda manjša, ampak zato, ker gre tukaj za pomanjkljivosti na, velike, na velikem obsegu, potem lahko to predstavlja kršitev. In to so ukrepe, ki so jih države članice prenesle. Gre za vrzel, namreč uradniki v državah članicah se tega ne zavedajo in tudi uradniki na ministrstvu preprosto ne vedo in ne počnejo tega, kar bi morali početi. Mislim, da želi povedati, da ti pragmatični predlogi ne bi smeli biti v napoto obvezam držav članic, da izdajo dovoljenje za bivanje, kajti države članice ne počnejo tistega, kar bi morali storiti. Morda je to nujno, ampak to ni nadomestilo za ustrezno pravno postopanje strani držav članic. Ampak kakorkoli že, mislim, da podpira delo poročevalca. Hvala lepa, gospa Jordova. Merci madame la présidente, je veux dire quelques mots comme euh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Sem poročevalka v senci v prvem poročilu in želim povedati par besed. Hvala lepa poročevalcu za njegovo delo. Hvala, gospod Koeljo. To poročilo je treba sprejeti pred aprilom 2010. Pripravljeni smo na dogovor v prvi obravnavi, kajti. Prepričani smo, da bi ti ukrepi morali čim prej začeti veljati in sicer še pred vizumskim zakonikom. Preden začne ta vizumski zakonik veljati, želimo pa, da bi dobili časovnico. Zanima nas, ali bo to sporočilo omnibus tudi vsebovalo to. Podariti želim, kako pomembno je, da za vsaka oseba, ki zaprosi za vizum D, da je ta oseba avtomatsko vključena v sistem SIS za preverjanje. Pogodbena stran za to mora upoštevati vse informacije, ki so že vključene v sistem, strani druge. To je vse moje mnenje in strinjam se, da bi lahko nekoliko dlje to obravnavali. Hvala. Hvala, gospod Tavares. Obrigado, senhora presidente. Hvala lepo, gospod predsedujoča. Mislim, da mislim, da trenutni sistem nujno ne vpliva slabo na ljudi. Stvari delujejo in potrebujemo hitre odločitve. V naši skupini smo imeli obisk študenta iz Angole, ki je želel, da bi se mu portugalski vizum spremenil v dovoljenje za bivanje. To nujno ne, bil, ne bi bilo dokončno, podelitev dokončnega statusa rezidenta, ampak omejitve obstajajo in nimamo dovolj mobilnosti na tem področju. Zato mislim, da je strategija poročevalca prava, kajti moramo najti pot naprej, zato da zagotovimo, da ne pride do navskriži med obema režimoma za izdajanje vizumov. Zato moramo zagotoviti, da mobilnost teh ljudi, ki imajo vizume za dolgoročno bivanje, torej D plus C, da na to ne vplivamo. Mislim, da tukaj gre za tehnično vprašanje v zvezi z nalepkami, ki ne morejo vključevati biometričnih podatkov. Po našem mnenju je vedno negativno vključevati biometrične podatke, kajti to so ljudje, ki že imajo vizume do dolgoročno bivanje in v, to v eni državi. Zato jih moramo nekati obravnavati kot osumljence države članice morajo dovolj zaupati drugim državam, namreč če ena država članica izda vizum, potem bi tudi druge države članice morali zaupati, da si ga ta oseba tudi zasluži. To zaupanje potrebujemo zato, da zagotovimo, da bodo ljudje imeli ustrezno mobilnost. To je smer, v katero gre poročevalec in mislim, da se je odločil za pravo smer. Hvala. Hvala, gospod Tavares. Gospa Blinkevič, čute? Ačiupone, pirmininke. Pirmiausia, e, norėčiau padėkoti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala poročevalcu, gospodu Koeliju. Opravil je izjemno delo. Mislim, da poročilo dobro odraža našo skupno željo, da bi čim prej sprejeli ta dokument, kajti ta dokument je namenjen temu, da bi rešili probleme državljanov tretjih držav, ki bivajo v državah članicah. Poročevalec je govoril o hipotetičnem študentu v Belgiji. Sama pa želim predstaviti primer iz Litve. tovrnjak. Voznik tovrnjaka včasih ne more opraviti svojega dela, kajti ne more se prosto gibati po šengenskem območju. Zelo dobro je, da predlog govori o dovoljenih za bivanje in o vizumih za dolgoročno bivanje kot o enakovrednih dokumentih. Tukaj je najpomembneje ne trajanje ali časovnica tega, kdaj se lahko imetnik vizuma D giba oziroma giblje po šengenskem območju, ampak načelo, da mora izpolniti svoje potrebe s to možnostjo, da se lahko giblje po prostoru. Obenem želim povedati, če se ogledamo prakse držav članic, potem lahko sklenemo, da včasih politični vplivi vplivajo na izdajo vizumov C plus D. Države članice bi morale poenostaviti postopek za izdajo vizumov. Prav tako menim, da moramo govoriti o jamstvi na področju varnosti, kajti opredeliti jih moramo zelo dobro, obenem pa poenostaviti gibanje državljanov tretjih držav, tako da s tem zavarujemo tudi varnost komisija je pravkar povedala, da bodo ohranili določbe na področju zaščite osebnih podatkov. Upam, da bo to ostalo tudi v praksi in želim povedati, da bomo od 5. aprila naprej naslednje leto lahko rešili vse preostale težave. Hvala. Um, Hvala. Prosim poročevalce, da sklene. Thank you so much for Hvala, gospod predsedujoča, in hvala za komentarje vseh mojih kolegov. Če dovolite, bom odgovoril gospe Jutave. à cause de l'insertion de données dans le système d'information Schengen. Alors, Gospa Jordava je povedala, da jo skrbi kakovost podatkov, ki naj bi se vključevali v šengenski sistem. V zvezi s tem želim povedati, da Eh, ne želimo vključiti imetnikov vizumov D v sistem, ampak želimo predhodno preveriti, ali ljudje, ki zaprosijo za vizum tipa D, so že vključeni v šengenski sistem. Torej ne gre za to, da bi vključevali dodatne podatke, ampak želimo vnaprej preveriti, ali prosilec za vizum tipa D je že v sistemu ali ne. In eh, to seveda počnemo v imenu varnosti, pa tudi zaradi eh, zaščite posameznih oseb, kajti trenutno obstajajo eh, ljudje z vizumom D, ki jih na eh, meji ustavijo eh, in jim ne dovolijo vstopa, ker je nekdo z enakim imenom, naprimer, vključen v šengenski sistem in takim situacijam se želimo seveda izogniti. Eh, in eh, torej naš eh, predlog gre pravzaprav v ravno v obratno smer. Preden izrečemo prepoved vstopa v šengensko območje, želimo preveriti, ali je oseba imetnik vizuma tipa D. In mislim, da na ta način ščitimo svobodo gibanja državljanov tretjih držav, istočasno pa zagotavljamo tudi varnost v šengenskem območju. Mislim, da bi bilo dobro, če bi Evropska komisija in Evropski svet sodelovala z nami v obdobju dveh mesecev. Počakali bomo na predloge nacionalnih parlamentov ampak to ne pomeni, da bi morali nehati prizadevati si doseči kompromis med Evropskim parlamentom in drugimi institucijami, zato da bi bil dosje čim bolj pripravljen, zato da bi dosegli dogovor v prvi obravnavi. Na podlagi komentarjev poročevalcev v senci in drugih, ki so spregovorili o imenu političnih skupin, se strinjamo, da moramo sprejeti odločitev pred 5. aprilom in da bi to morali storiti čim prej. Zato spodbujam Evropsko komisijo in svet, da sodelujeta z nami. Preberemo pobudo Evropske komisije. Želimo okrepiti varnost, ampak želimo okrepiti tudi zaščito podatkov in upamo, da bo Evropska komisija podprla naše predloge tudi na tem področju. Hvala. Hvala lepa, gospod poročevalec. Predpostavljam, da se komisija in svet strinjata s tem in da bomo v duhu medinstitucionalnega sodelovanja lahko sodelovali s poročevalcem in poročevalci v senci. Koliko razumem, Carlos, je rok za odajo predlogu sprememb 18. januar, zato da bomo v odboru lahko o tem glasovali 4. februarja. Je to v redu? Super. Dobro, s tem je konec te točke na dnevnem redu. Ob štirih, kolegi, ob štirih se bomo srečali z Aleksom Turkom, predsednikom delovne skupine iz člena 29. Zato imamo še 20 minut za naslednjo točko. Zato, to vam že na začetku povem, zato da tisti, ki želite spregovoriti, ostanete disciplinirani in govorite največ dve do tri minute. Naslednja točka na dnevnem redu zadeva migracijo z šengenskega informacijskega sistema SIS-1 na drugo generacijo SIS-2. Imeli bomo izmenjavo mnen o predlogih komisije v zvezi z instrumenti za migracijo iz SIS-1 na SIS-2 Um, In če prav razumem, bodo tudi ti predlogi del postopka soodločanja. Ne. A. Torej, del iz tretjega stebra postane brezpredmeten. Dobro. Najprej bo spregovoril poročevalec, gospod Koheljo. Mislim, da je to primerno glede na to, da je danes Lizbonski dan, potem pa bomo slišali še komisijo. Hvala lepa, gospod predsedujoč. Ni mi treba opominjati kolegov, kako razočarani smo zaradi zamud pri migraciji na SIS-2. Evropski parlament je sprejel resolucijo 22. oktobra, v kateri je navedeno, da zelo obžalujemo in obsojamo te zamude, še posebej, kar zadeva rezultate tehničnih preizkusov, ki so bili načrtovani za konec tega leta. Zamude nas skrbijo, skrbi nas tudi vse denar, ki ga vlagamo v ta projekt, in zato imamo odgovornost kot proračunski organ, kot proračunska oblast, kajti v predlogih, ki smo jih prejeli v zvezi z migracijo, obstajajo neke stvari, ki jih ne razumemo. Vemo, da je problem zapleten, ampak rok mora biti. Komisija. Zdi se, da dajemo komisiji bjanko ček, da roka sploh ni ni pravno obvezujočega roka, zato predlagamo, da se tak datum vključi. Evropski parlament ne želi dati bjanko čeka in želimo slediti temu postopku z ustreznim, z ustrezno časovnico. In ta migracija mora biti tudi predmet parlamentarnega pregleda. Odgovorni smo za pravno podlago, SISA, odgovorni smo tudi za proračunska vprašanja. Zato moramo spremljati ta postopek migracije z veliko pozornostjo. Če govorimo o prehodu na nov sistem, potem mora biti parlament ustrezno obveščen in oblikovati mora mnenje in povedati, ali je za ali proti. Seveda nimamo nobenih jamstev, da bo sistem SIS-2 sploh začel kdaj veljati, kako je načrtovano. Šele na podlagi teh preizkusov bomo videli, ali je to izvedljivo. Morda bomo morali sprejeti tehnično rešitev, ki se razlikuje od sistema SIS-2. In to želi parlament povdariti. Če nimamo tehnične rešitve, ki se bo razlikovala od SIS-2, potem bodo vse pravne norme, ki smo jih opredelili za SIS-2, veljati tudi za novo rešitev, ki jo najdemo. To pomeni, da ne sme biti tehnične rešitve, ki bi lahko sprožila kratek stik pri tem, kar smo že sprejeli za SIS-2. Zelo vesel sem bil, da smo videli globalni odbor za projektno upravljanje. Tega sestavlja osem tehnikov, ki jih imenujejo države članice in komisija. Škoda pa je, da to ni bilo vključeno že od samega začetka. S tem bi se morda izognili nekaterim težavam. Če bi nas prej prosili za sodelovanje, če bi prej sodelovali ti, ti strokovnjaki, potem mislim, da bi se lahko izognili nekaterim težavam kasneje v tem projektu. Gospa predsedujoča, če sklenem če projekt SIS-2 ne bo uspešen, če bodo testi negativni, potem bo posledica naslednja. Parlament si pridržuje pravico, da revizijsko sodišče prosi, da izvede natančno, natančno revizijo projektnega upravljanja celotnega tega projekta SIS-2, kajti to vpliva na proračun. Nič nimam za dodati v zvezi z Lizbonsko pogodbo, kajti opisal sem že, kakšno je stanje v zvezi z vizumi za dolgoročno bivanje. Stanje je enako, ampak obvestim vam lahko, da je na srečanju sveta PNZ bilo sklenjeno, da se še enkrat preloži preizkus za mejnik 1. To naj bi se sedaj izvedlo šele konec januarja. Prav tako so mi povedali, da se je svet včeraj odločil, da če ti preizkusi ne bodo izvedeni, če torej tega menika ena ne bi mogli doseči ob koncu januarja, potem bo svet odločil, da je bil preizkus negativen. Zato vabim komisijo in svet, da obveščata parlament v zvezi s tem, kar se dogaja na svetu PNZ. Hvala. Yes, you, Hvala, gospod Koeljo. Prosim komisijo, gospod Tudorače, da odgovori na ta vprašanja. Hvala lepa, gospod predsedujoča tudi sam se zahvaljujem poročevalcu za zelo obsežno predstavitev in strinjam se tudi z številnimi pripombami, ki jih je podal prej. Preden se spustimo v podrobnosti, bom povedal, da bo, bom poskušal biti čim krajši. Mislim pa, da je primerno, da podam poročilo o tem, kaj se je dogajalo včeraj in povem tudi, nekaj informacij, ki jih poročevalec ni sporočil. Namreč zadnjič, ko je gospod Baro bil na plenarnem zasedanju ob koncu oktobra, je omenil neke pogodbene težave, ki jih je komisija imela takrat pri izvajanju preizkusov, ki naj bi se izvedli do konca tega leta. Na srečo smo do konca prejšnjega tedna dosegli dogovor s pogodbenikom, kar nam bo omogočilo, da bomo izvedli teste, preizkuse in ko bo enkrat to izvedeno in če to ne bo uspešno, potem bomo prišli na nov scenarij v skladu z političnim in institucionalnim mehanizmom, ki jih je svet sklenil junija letos. Res je, da je bil datum preizkusa premaknjen na 29. januar, tudi sklep sveta PNZ. Včeraj je bil tak, da če tega roka ne bodo dosegli, potem se bo začel izvajati postopek dveh mesecev v zvezi z SIS-2. Kar zadeva preizkušanje instrumentov za migracijo, kontekst je gospod Kojeljo že predstavil, to izhaja iz dejstva, da trenutni instrumenti za migracijo potečejo konec junija in svet je jasno povedal komisiji, da mora po eni strani institucionalizirati ta upravni odbor, ki je neformalna skupina, ki je bila sklenjena na podlagi sklepov sveta na začetku tega leta in tudi tukaj se strinjam z gospodom Koeljem, da je bila izkušnja te skupine zelo pozitivna, izboljšalo je sodelovalni pristop k upravljanju projekta in S tem smo tudi formalizirali in institucionalizirali to kot naravno rešitev. To je bil en od sklepov, ki ga je komisija prejela, drugi pa je pravna prožnost, ki mora biti uvedena v pravno podlago, da bi omogočila prehod, če preizkusi ne bodo uspešni. S tem mandatom v mislih smo pripravili predlog spremembe za migracijski instrument, kar zadeva tehniko. Odločili smo se spremeniti trenutno besedilo in imeti samo en člen, ki vsebuje vse spremembe, ki smo jih predvideli. Šel bi po posameznih spremembah, kar zadeva pravno prožnost za alternativni načrt. Naš predlog je bil naslednji. Tudi tukaj pozdravljam komentarje gospoda Koelja, kaj te so zelo relevantni. Ampak, kakor mi razumemo to in tudi pravna služba sveta in to je bilo potrjeno tudi v analizi junijskega sveta letos, namreč SIS-2 bi morali obravnavati kot niz funkcionalnosti. To pomeni, da moramo prevzeti funkcionalni pristop pri pripravi zakonodajnega dela za ta prehod. In pod tem nizom funkcionalnosti, to lahko vidimo kot nek težnik za SIS-2. In če želimo to funkcionalnost doseči, če ta tehnična rešitev ne bo izvedljiva in če imamo ta pristop, potem smo v tekst obstoječih migracijskih instrumentov to vključili in poskušali smo izključiti tiste elemente, ki so obvezovali pravno pot na trenutni tehnični razvoj. Zato je bil izbrani pristop na prvi pogled nekoliko čuden, ampak njensirali smo vse reference na pretvornik. Pretvornik je edini tehnični element, ki, kako sem prej povedal, povezuje trenutno tehnično rešitev in pravne funkcionalnosti če bi spremenili ubeseditev v zvezi z pretvornikom, tako smo zagotovili prožnost, če bi to bilo potrebno. Kar zdajva GPMB, smo preprosto vzeli izkušnje neformalne skupine do sedaj in v besedilo uvedli ustrezne, ustrezne določbe, da bi to institucionalizirali. Sedaj, kar zadeva najpomembnejši del, preložitev roka. Tudi sam pozdravljam pomisleke gospoda Kojle v zvezi s tem, ampak trenutno še ne vemo, kaj bo pot naprej, kaj ti vse je odvisno od uspeha ali neuspeha ob koncu januarja. Če bi sedaj podali datum, potem to ne bi bilo izvedljivo, kaj ti to ne bi temeljilo na nobenih konkretnih elementih, zato smo želeli pustiti datum odprt, s tem, da bi države članice na svetu imele možnost, da se odločijo glede na razvoj rešitve, ki bo na koncu izbrana, da se odločijo o končnem datumu. Hvala. Okay, um... Hvala lepa. Še gospod Enče, prosim za besedo. Tudi numre pentru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 Rad bi podaril nekaj, kar smo videli v teh razpravah in to je, da komisija ne more zagotoviti datuma, do katerega bi izpeljali to delo. Vedno znova komisija pravi, da bomo pravili teste, če bodo uspešni, bomo videli, če bo to delovalo in tako dalje. Zelo pomembno je, da se komisija odloči, da jasno pove, kdaj bo zaključila s to nalogo. Glede na to, da smo za ta projekt namenili ogromno sredstev. Zelo pomembno je, da komisija v svoj predlog vključi konkretne predloge za zaščito osebnih podatkov evropskih državljanov. To se mi zdi ključnega pomena. Sodelovali bomo z gospodom Koeljem, mislim, da bo sodelovanje uspešno, kajti od njega ne moremo pričakovati nič manj. Hvala lepa, bi še kdo rad kaj dodal? Ne, potem pa damo besedo zopet gospodu poročevalcu, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Nič drugega ne morem več dodati k tej razpravi. Najlepša hvala za podporo političnih skupin. Stališče parlamenta je, je popolnoma jasno. Potrebujemo drugo generacijo šengenskega informacijskega sistema za varnost naših državljanov. Zelo smo razočarani zaradi zamud tega postopka. Poznamo tudi potrebo po besedilu za migracijo nekaj določb komisije nam nis, ni všeč, zato smo ložili predloge sprememb. Upam pa, da bomo lahko glasovali po prispevku nacionalnih parlamentov, kajti na tem področju moramo počakati teh osem tednov. Mislim, da je zaščita podatkov ena eh, najpomembnejših področji dela Evropskega parlamenta. Najlepša hvala. Naslednja točka na dnevnem redu je srečanje z Aleksom Türkom, predsednikom delovne skupine za varstvo podatkov člena 29. Je že tukaj? Um, Gospod Türk, lepo pozdravljeni v našem odboru. Še posebej danes, ko je Lizbonska pogodba stopila v veljavo. To bo namreč spremenilo situacijo režima varstva podatkov. Zato nas vaše mnenje zelo zanima, kaj menite vi o situaciji in o prihodnosti varstva podatkov. Izvolite, beseda je vaša. Najlepša hvala, da ste me povabili na to izmenjavo podatkov. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Še enkrat se vam zahvaljujem za vaše vabilo. Govoril bom večinoma v svojem lastnem imenu. Samo še nekaj dni namreč bom predsedoval tej skupini, torej skupini G29 za delovno skupino Šlina 29. Ne bom zopet kandidiral za predsednika, torej zaključujem svoje delo olajšal pa bom delo mojemu nasledniku in jim razložil vse, kar ne deluje. Gre torej za osebno mnenje, ne gre za skupino G29. Gre za moje pričanje, če se lahko tako izrazim. Povedal vam bom, kako občutim. Že 17 let delam na področju varstva podatkov. V, delal sem v agenciji za varstvo podatkov v Parizu, potem kot poslanec in potem tudi kot predsednik skupine G29. Povedal vam bom tudi, zakaj bi morali razviti to delovno skupino, zato da lahko učinkovito upravimo našo nalogo. Veliko krat pozabimo na to, da je varstvo osebnih podatkov dosti težje, kot si zamišljamo. Gre namreč za eno temelje, temeljev, enega od temeljev demokracije. Veliko krat mislimo, da. Demokracija pomeni, da je vlada transparentna in da zato moramo imeti dostop do vseh arhivov in informacij, državljan pa ne sme biti transparenten, mi sicer imamo identiteto kot tudi zasebnost. To je vloga inštitucij kot je naša, torej da zagotovimo, da lahko zagotovimo identiteto kot tudi zasebnost naših državljanov. Vlada pa mora biti transparentna. Vendar pa to ni v pristojnosti naše skupine, ampak skupine, ki, skupine, ki dela na področju policijskih zadev, javnega reda, miru in tako dalje. Osredotočil se bom na naše delo, na delo naše skupine. Gre za to, da imamo dvorezen meč tukaj v Evropski uniji. Živimo v digitalni družbi vsi državljani si to želijo ali ne, včasih si tega želijo, včasih ne, včasih to vejo, včasih ne, so tarča prisluškovanja, spremljanja, torej da in sledijo tudi kronološko gledano, kaj ti registrira se vse, kar se dogaja na internetu. Se dogaja tudi z družabnimi mrežami. Poglejte si na primer primer mladeniča 19 let, ki veliko napiše v v svetovnem spletu, potem pa si želi biti svoboden, da mu ne sledijo več, vendar pa se tukaj torej postala pod vprašaj možnost svobodnega razvoja in svobode izražanja določenega posameznika. Vendar pa glede na to, kakšno je stanje na internetu, nimamo več tega, te možnosti svobode. Potem pa še vprašanje iskalnikov. Tudi kronološko lahko sledimo delovanju posameznikov. To lahko počnemo tudi v prostoru, v fizičnem svetu. Naprimer video nadzor, biometrični podatki, lastnina in tudi razvoj tehnologije na tem področju neki osebi lahko eh, torej, prisluškujemo in sledimo. In to ne, da bi se ta oseba tega zavedala, to lahko pripelje do fizičnega eh, sledenja torej, in zasledovanja. Ne gre za družabno delovanje, gre za to, kar nam dovoljuje, da vsi sobivamo v določeni družini, družbi s tem, da se med sebojno spoštujemo če bi lahko sledili delovanju enega um, in drugega v svojem zasebnem življenju, kaj bi se zgodilo? Varstvo osebnih podatkov ni tehnično vprašanje. Gre za vprašanje, ki je v samem bistvu razvoja naše družbe. Gre za mehanizem, ki bi nam dopuščal, da srečno sobivamo v digitalni družbi. Danes to zelo malo poznamo. Lahko vam povem, da z vsakim dnem sem bolj zaskrbljen. Zdi se mi namreč, da nas ne razumejo dobro. Na vseh inštancah nas vidijo kot organ, ki je zaprt sam vase, ki je obseden z varstvom podatkov vendar pa gre za sinergijo. S tem bomo nekega dne pogledali same sebi in gotovili, da smo spremenili družbo, ne da bi si tega želeli. Torej, želimo si doseči varstvo okolja na svetovni ravni in varstvo našega zasebnega prostora. Ko se rodimo, dobimo svoj prostor, svoje zasebno življenje, svojo identiteto in ta dediščina je lahko uničena, razdrobljena in je ne moremo zopet na novo sestaviti. Zato si moramo pogledati vprašanje varstva okolja in to aplicirati na drugo okolje, na naše zasebno življenje, na zaseben prostor. Imamo kar nekaj vprašanj, vprašanj tehnološkega vidika in tehnologijo lahko seveda rešimo veliko tehnoloških vprašanj. Potem imamo drugo vprašanje, to je delovanje organov, oblasti, naprimer strani 27 držav članic. Odgovor lahko najdemo tudi v študijah posledic nacionalnih parlamentov. Obžalujem, da zelo malo nacionalnih parlamentov opravi takšne študije, preden sprožijo projekte ali pa spremijo tehnologije, ki sem jih omenil. Potem imamo tudi vprašanje, ki je povezano s pedagoškim značajem. Nikoli ni dovolj izobraževanja naših državljanov glede teh tehnologij, zato moramo še posebej izobraževati naše mlade, da sami vzamejo nadzor v svoje roke, da vedo, kakšne so posledice uporabe novih tehnologij. Tukaj je treba upraviti zelo veliko dela naši organi so zelo trdo delali pred nekaj tedni v Madridu. Tam smo se dogovorili med 80 delegacijami o temeljnih načelih. Gre za to, da smo opravili res bistveno delo, to pa je samo še prva faza potem prihaja druga faza, ki je dosti težja, ki bo od nas zahtevala dosti več politične volje. Gre za to, da prepoznamo pravno vrednost, ki je povezana s temi načeli. Mogoče je treba iti na višjo inštanco. To se bo zgodilo čez nekaj let. Medtem pa se bodo razvijali tehnologije. Potem pa imamo vlogo inštitucij. Med njimi je tudi skupina člena 29, ki predsedujem sam. Kakšna je situacija v tem trenutku? Morali bi imeti tri poslanstva. Prvo poznamo in to je, da moramo se odzivati na zahteve Evropske komisije glede besedil. To delamo kar se da hitro, opravljamo svoje delo, da odgovarjamo na vprašanja, podajamo priporočila, mnenja in tako dalje. Imamo tudi vlogo dajanja pobud. sprejmemo, pa bodo, ko menimo, da se vzpostavljajo norme, ki temelijo na mnenju OECD-ja in OPEK-a, ne pa, da bi spoštovali načela direktive Evropske skupnosti. Tega ne smemo dopustiti kako se lahko kaj takega zgodi. Upam, da bomo kmalo postali bolj glasni. Potem imamo še en element, naš, naša skupina tega še ne počne, vendar pa bi mi morali odigrati vlogo proti oblastem, proti državam članicam, kajti ne moremo ignorirati tega, da obstajajo zelo velike razlike v državah članicah, ko gre za to vprašanje. Imamo države članice, kjer, je, kjer so nadzorni organi tisti, ki opravljajo nadzor. Druge države članice želijo razvijati informacijske sisteme in pa izobraževalne politike in tako dalje. To je, vse to je dobro, vendar pa je treba premisliti, če ne bi bilo bolje, da gremo še dlje in da bi dosegli, da skupek držav članic uporabi inštrumente, ki jih imamo na voljo. G29 mora odigrati to vlogo. Tega do sedaj še nismo gotovili, ampak to moramo še storiti. Res pa je, da nam primankuje sredstev. Zapustil bom to predsedovanje ravno zaradi tega razloga. S tem bi rad pomagal mojemu nasledniku. GB29 bi lahko odgovarjal na vse to. Nimam časa tukaj, da bi govoril o Swiftu, o drugih sistemih, vendar pa da vam na kratko odgovorim, zato nimamo proračuna. Nič. Organizacija takšne razsežnosti ne more razvijati svojih nalog in opravljati nalog ocenjevanja, revizij, biti na delovnih sestankih, opravljati obiske na terenu, ne da bi zato imeli na voljo določen proračun vsakeč znova je treba prositi za sredstva, za opravljanje ocen in tega do sedaj še nismo izpostavili. Kako lahko opravljamo naše delo, če nimamo neodvisnosti? Niti najmanjše neodvisnosti. Naš nacionalni odbor v Franciji, upam, da tukaj ni veliko francozov, da me ne bodo napadli, nimamo Glede na to, da nimamo proračuna, nas je G29 stal 150 milijonov evrov. To odpira vprašanje. Lahko mal majhna država predseduje skupini G29? Seveda ne, zato da lahko opravlja resno delo in mora predsedovati večja država, zato da dobi na voljo takšen proračun. To se mi ne zdi dopustno in da zaključim in preden odgovorim na vaše vprašanja, bi rad dejal, da nas veliko krat skrbi to, kako se dogajajo stvari, če obstaja revizija v naši inštituciji in če je treba odgovoriti na vprašanja teh revizij. Vendar pa sem bil malce začuden zaradi vprašanj. Nisem namreč začetnik S temi vprašanji smo skušali ugotoviti, kaj je tisto, kar ne deluje. To revizijo so opravili zato, da vidijo, kje smo koristni, zato, da ugotovijo, če je potrebna kontinuiteta. Če se želimo znebiti psa, se vprašamo, če ima ta pes steklino če tej delovni skupini ne damo do, dovolj sredstev, kako bo ta skupina upravljala svoje delo. Veseli me, da sem videl, da o tako ključnih vprašanjih kot je Evropska direktiva, ki jo treba revidirati, je komisija, kot ste videli, se je posvetovala s skupino strokovnjakov iz štirimi predstavniki ZD, iz ZDA in z enim evropejcem. Takrat smo se mogli od, ostro odzvati na to, zato da bi prešli na model, za katerega smo se trudili. Opravili smo to mnenje, ki ga bomo predstavili Evropski komisiji, vendar pa smo se mogli res ostro odzvati, zato da smo dali vedeti, da če bi v ZDA govorili o spremembah evropske zakonodaje, oziroma se opravičujem, ameriške zakonodaje, zanima me, če bi se stavili odbor, kjer bi bilo. Um, ki bi bil sestavljen štirih evropejcev in iz enega američana. Torej, zelo se trudimo, da bi kaj dosegli. Nismo se še zavedli ključnega pomena vprašanj in naših pristojnosti. Za zaključek naj ponovim, da vse to, kar vam predstavim, je moje osebno mnenje. Ne govorim v imenu delovne skupine izšli na 29. Zato je zelo pomembno za me osebno, da vam povem, kaj si mislim o tem. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Z veseljem vam prisluhnimo in vam damo moralno podporo. Zelo pozdravljam vašo strast in čeprav gre za zadnje dneve vašega predsedovanja, bi lahko rekli, da odhajate z velikim pokom. Upam, da, vas, bodo vaše, da bodo vaše besede naletele na veliko odobravanje v tem odboru, kajti to, kar ste dejali, smo ponovili tukaj že veliko krat. Z izbonsko pogodbo upam, da bomo dobili močnejše inštrumente za to, da nas bodo upoštevali. To je seveda odvisno tudi od Evropskega parlamenta. Če bomo imeli dovolj elana, dovolj hrbtenice, da se bomo uprli pritisku strani komisije in sveta. Kdo želi besedo? Gospod Bronc? Yes, V Združenem kraljestvu smo spremenili zakone zato, da lahko ohranimo vso elektronsko pošto in podatke na internetu za dve leti. To pomeni, da država ve, s kom so državljani v stiku. Gospod Pront, samo trenutek. Zdi se namreč, da imamo problem s tolmačenjem. Vas lahko prosim, da še enkrat začnete? Da, ja, dobro. V Združenem kraljestvu smo pred kratkim spremenili zakon za to, da se lahko shrani elektronsko pošto in vse obiskane spletne strani za dve leti. To pomeni, da lahko država zahteva o političnih vsebinah stikov, ki jih imajo državljani. Še posebej so prizadeti državni uradniki, javni uradniki, ki imajo politične stike, katerih država ne odobrava. Ne gre za fizično svobodo združevanja, ampak tudi združevanje na podlagi idealov in idej. Če se to ovira zaradi strahu pred razkritjem, potem demokracija več ne velja. Zanima me vaše mnenje glede tega. Hvala lepa, Sarah Latford. Well, also... Tudi sama se strinjam z vami, gospa predsedajoča. Strinjam se v tem, da lahko pozdravimo to predstavitev. Zelo resno moramo jemati izjave gospoda Tyrka. Glede na to, da odhaja zaradi pomankanja sredstev za delovanje delovne skupine člena 29. Moram priznati, da tega nisem vedela. Predpostavljala sem namreč, da za to skupino ni nobenih sredstev za, iz evropskega proračuna. Vendar pa zgleda, da je treba zbirati denar strani držav članic in lahko, potem, da smo lahko veseli, če to dobimo. V tem primeru so francoski organi za varstvo podatkov dali na voljo sredstva za delo te skupine v času predsedovanja gospoda Tirka. Ta izjiv je zato še večji in to je nedopustno. Ne vem, kakšno je pravno stališče glede proračunske podpore, vendar pa je treba to pregledati ko bomo sprejemali naslednji proračun. Analogija s podnebnimi spremembami je zelo dobra. Ko ta postane nenadzorovan, potem je nemogoče, da stvari spremenimo in jih vrnemo na prejšnje stanje in zato lahko samo še poskrbimo, da omejimo škodo. Popolnoma se strinjam s tem, da se nahajamo v kritičnem trenutku, ko gre za poseganje v zasebnost. Še posebej me skrbi pripravljenost mladih, da tvegajo svojo zasebnost glede na vse to, kar objavljajo na spletnih straneh za družbene eh, socialne mreže. smo v veliki nevarnosti, da zgubimo kulturo navezanost na to zasebnost, kar je zelo zaskrbljujoče. Kar zadeva sredstva za nacionalne organe za varstvo podatkov. Ne vem, kakšno je stanje, vendar pa. je komisija grozila, ne vem, kaj iz tega bilo, da bo sprožila postopek proti Združenem kraljestvu zaradi pomankanje sredstev komisarja za informacije in to je potem vplivalo na proračun in sredstva so se so porasla. Ne vem za koliko in ne vem sicer v kateri fazi je ta postopek. vem, da se komisija vedno zelo eh, bori na več področjih z državami članicami, ki ne izvajajo svojih obvez, ki izhajajo iz zakonodaje. Vendar pa v skladu s 95, 46 moramo imeti nadzornike, ki poskrbijo za to varstvo in komisija mora potem poskrbeti za to in nadzorovati, da se zakonodaje resnično izvaja. Ne vem, kakšne so naše pristojnosti glede proračuna. Mogoče lahko tukaj pogledamo, kakšna sredstva lahko damo na voljo v okviru proračuna skupnosti. Zelo koristno bi bilo, če si ogledamo to možnost. Najlepša hvala. Preden damo besedo gospodu Ernstu, mislim, da bi bilo dobro, da najprej dobimo odgovor na to, kajti če sem prav razumela, imamo delovno skupino, ki dela sredstvi iz proračuna Evropske komisije. Torej, Evropska komisija se mora znotraj svoje laste ustanove odločiti, kakšna sredstva bo dala na voljo za delo delovne skupine iz člena 29. Želim potrditev iz vaše strani. In še drugo vprašanje, če mi ga lahko pojasnite. Pravite, da če bi predsednik te delovne skupine prihajajo z določene države, bo ta država pokrila stroške predsedovanja delovne skupine. Torej, sredstva bi prišla od zunaj eh, proračuna Evropskih skupnosti. Torej, tu je skupina, ki je vzpostavljena v skladu z direktivo. In eh, zato je to na nek način zelo nenavadna institucija, sploh v primerjavi z ostami drugimi delovnimi skupinami. Jasno je, da je njena vloga, da eh, nudi pomoč, eh, ko gre za sprejemanje odločitev komisiji. In zato je verjetno tudi komisija tista, ki bi morala poskrbeti za financiranje. Ampak eh, lahko vam dam primer. Eh, bili smo na sestanku o poslovnih vprašanjih, ki je zelo pomembno tudi zaradi s tem povezanih pravnih vprašanj in uh, sam sem sodeloval na tem sestanku, pridružil sem se eh, komisarjem, poskrbel sem za določene prevode in tako dalje. Ampak eh, vse to sem počel preko institucije, ki Eh, predsedujem in eh, bile so tu tudi določene osebe, ki sem jih eh, najel posebej za to, ampak ker je. Imamo veliko tovrstnega dela, je naša skupina zelo uspešna in zelo dobro opravljamo svoje delo, ampak preprosto nimamo dovolj zaposlenih, da bi vse to delo opravili in nimamo dovolj sredstev. Imamo pet dvodnevnih zaseden, ampak večkrat smo morali to skrajšati samo na en dan, ker nismo imeli dovolj denarja, da bi plačali dvorano. Uh, na koncu potem pač poskušamo narediti največ v najkrajšem času, ampak eh, vse skupaj je zelo težko, ker ne uspemo eh, opraviti vsega dela v času, ki ga imamo za sestanke. Nimamo dovolj časa, nimamo dovolj eh, prostora, ampak to so tiste stvari, ki jih je dokaj enostavno rešiti. Um, če se ne bi trudili, bi vedno imeli občutek, da smo nekje eh, korak za vsem ostalim, naprimer, kar zadeva eh, SWIFT, eh, tukaj se stvari konstantno spreminjajo in eh, brez sredstev eh, težko eh, ažurno upravljamo svoje delo. No, predlagam, da to temo izpostavimo tudi jutri, ko bodo z nami predstavniki komisije. Eh, znam, naslednja govornica je gospa Ernst. Ja, najlepša hvala. Tam, kjer uh, manjkajo sredstva, je velika skušnjava, da dela ne bi opravljali in uh, zato je uh, eh, priložno še večje, da se s podatki pač dogaja, kar kdorkoli hoče. In, uh, zdi se mi dobro, da eh, bi jutri to izpostavili in eh, da poskušamo govoriti o financiranju te skupine in pa tudi o pristojnostih te skupine, skratka o načinih, kako bi lahko poskrbeli, da bo ta skupina bolj učinkovita, kajti vsekakor je nujno, da to vrstne delovne skupine, ki imajo veliko pristojnosti, dobijo več besede. Naj opomnim na to, kaj trenutno teče, ker je pravzaprav zelo kontroverzno. Na eni strani imamo SWIFT, ki eh, se je pravzaprav odvijal mimo nas do sedaj in uh, je bil pravzaprav tudi sprejet brez naše vednosti, čeprav bomo lahko vsaj na vides tukaj glasovali. Eh, potem gre tu za ogromne količine bančnih podatkov, ki so tudi osebni podatki in jih eh, posredujemo naprej in ne vemo, kaj bo iz tega nastalo. In eh, veliko je to vrstnih primerov. Na drugi strani pa obstaja veliko nezavedanje državljanov in stalno pocenjevanje tega problema. In številni ljudje se soočijo s tem šele, ko pride do eh, kakšnega izrednega dogodka, potem se čutijo ogrožene, diskriminirane in pravijo, da stvari ne delujejo. Ampak. Eh, pravzaprav bi morali o tem govoriti vse čas, tudi v našem odboru. In to sem pravzaprav tudi razbrala iz vašega prispevka, da izva, izražate svarilo, da moramo govoriti o tem, kaj bi lahko doletelo državljane, ki tega morda ne želijo. In eh, glede na to, da imamo zdaj više zahteve za varstvo podatkov, ki jih prinaša Lizbonska pogodba, moramo govoriti o tem, kako Eh, se bo to odražalo tudi pri institucijah v Evropski uniji. In zato moje vprašanje, če eh, zaščita podatkov v polizbonski pogodbi dobiva bistveno večji pomen, potem s takimi majhnimi delovnimi skupinami, kot je vaša, ne moremo delati. In katere strukture bi bilo potrebno vzpostaviti na novo ali pa okrepiti na evropski ravni, zato da bi lahko se uspešno lotili teh novih zahtev, ki jih dobivamo z lizbonsko pogodbo. Hvala. In? Hvala. Želi še kateri od kolegov besedo? Ne. Potem, če mi dovolite, bi tudi sama zastavila svoje vprašanje. E, najprej imam pravzaprav bolj pripombo, ko govorimo o potrebi po e, več sredstvih za nacionalne organe, za delovno skupino Eh, iz 29. člena. In um, vedno sem presenečena, ker se mi zdi, da podjetja bistveno bolje razumejo, kaj se dogaja. In v zadnjih letih, v zadnjih petih letih, so skoraj vsa velika podjetja imenovala določene uradnike, ki se ukvarjajo z zaščito podatkov. Oni torej vlagajo v zaščito podatkov in najdejo ustrezna sredstva. In uh, Zato se mi zdi nekako smešno, da javne, javni organi ne vlagajo v zaščito podatkov v enaki meri. In pa drugič, kar zadeva nacionalne organe za zaščito podatkov, eh, razen sredstev, kar zadeva osebje in eh, prostore in tako dalje, eh, se mi zdi, da eh, imajo pogosto premalo pooblastil za izvajanje. Če, naprimer pogledam eh, primer na nizozemskem, te, te organi lahko izrekajo neke globe ali pa kazni, ki pa nima pravzaprav nobenega eh, odvračalnega učinka, ker so tako nizke. In eh, tudi vlada pogosto posem ignorira njihova stališča. In ne vem, ali mislite, da so potrebna, potrebni močnejši pravni instrumenti za nacionalne organe za zaščito podatkov. In pa še na zadnje, uh, Zanimiva se mi je zdela vaša pripomba o standardih ISO. E, upam, da nisem prav razumela, kajti sicer so to slabe novice, ampak rekli ste, da se izdelujejo standardi ISO na podlagi APEC in e, OECD, torej njihovih načel, ampak da se ne upoštevajo v dovolj veliki meri evropski standardi. In če je to res, torej, če sem vas prav razumela, potem mislim, da bi se morali v zvezi s tem obrniti na Evropsko komisijo in to kar najhitreje. Mm, zato predlagam, da naš odbor eh, pošlje ali pismo ali zastavi parlamentarno vprašanje, kajti v našem odboru se že zelo dolgo zauzemamo za globalne standarde, za sodelovanje z drugimi deli sveta. In eh, če potem druge dele sveta gredo po svoje in eh, razvijajo standarde, ki bodo potem delovali na moškodo, potem mislim, da to res, so res slabe novice. In eh, zdaj vas prosim, če lahko odgovorite na ta dolg seznam odgovorov. Najlepša hvala. Poskušal bom odgovoriti na vsa vprašanja. Ne bom podal kakšne sodbe v glede položaja v eh, Združenem kraljestvu. Če razumem poslancevo vprašanje, potem eh, gre za vprašanje zvezi z eh, shranjevanjem podatkov in eh, to je res relevantno vprašanje, eh, tako kar zadeva internet, kot eh, kar zadeva iskalnike, socialna omrežja in tako dalje. Lani smo objavili priporočilo, mislim, da je bilo to marca ali aprila. E, in sicer e, je bilo to po e, zaslišanju, ko smo se pogovarjali s predstavniki iskalnikov, podobno srečanje pa smo imeli tudi s predstavniki socialnih omrežij, ampak ohranjanje podatkov je ključno vprašanje, kajti imeti moramo pravico, da pozabimo. In računalniki imajo zdaj spominske zmogljivosti, ki mu omogočajo, da preprosto si zapomnijo vse in brez težav delujejo naprej. In eh, mislim, da če bi si morali sami eh, zapomniti vse, kar se nam je kajkoli zgodilo, potem bi nas ti spomini pokopali pod seboj. In eh, računalniki pravzaprav morajo biti v naših rokah in imeti moramo pravila, ki zagotavljajo, da se podatki ne shranjujejo predolgo in da ljudje dobijo pravico do pozabljanja. In tu je ključnega pomena. zelo nasprotujemo eh, čemorkoli, kar predvideva shranjevanje podatkov preko nekega razumnega eh, obdobja. Šest mesecev mislim, da je tukaj uh, najdaljše obdobje, o katerem lahko govorimo. Še vedno se o tem pogovarjamo s predstavniki iskalnikov, nekateri govorijo, da bi želeli najmanj devet mesecev. Uh, ampak eh, ključno vprašanje je eh, dolžina obdobja, ko se, tu, ko se ti podatki shranjujejo. Eh, kar pa zadeva proračun, kolegica je omenila, da smo na ključni točki in to drži, še posebej, kar zadeva mlade. Naš največji sovražnik je pravzaprav, da ljudje ravnajo nekako zdravo, razumsko, pravijo, nimam si kaj očitati, sem odrasel, imam čisto vest in eh, pravzaprav vse, kar počnem, imam pod nadzorom in to ljudje mislijo. In eh, to je zelo. Uh, pogosto tako, ampak potem se tu zastavlja vprašanje soglasja. E, informiranega, torej soglasja, soglasja na podlagi predhodne eh, obvestitve in eh, ljudje potem pogosto odgovorijo in pravijo, pa saj si nimam kaj očitati, saj imam čisto vest in imajo občutek, da so posem, eh, posem nedolžni v tem procesu. Ljudje pravijo, da če pač glede na to, da, počne, da se ukvarjajo samo s posebno legitimnimi dejavnostmi, da nimajo nobenih težav s tem, da jih želi kdo nadzorovati. Ampak sam mislim, da je to posem absurdno. Ne glede na to, kaj oseba počne, mislim, da ima vsekakor pravico do določene uh, mere zasebnosti. In um, ljudje želijo ohraniti svojo zasebnost, želijo ohraniti svojo zasebno sfero. In mislim, da nihče ne želi, da bi ga kdo videl ali slišal brez njihovega soglasja. In to tudi, če nimajo ničesar, zaradi česar bi si lahko očitali ali ničesar, zaradi česar bi se lahko čutili krive. E, sem profesor na univerzi, imam študente, stare 18-19 let in ko povem kaj takega, se vsi e, smejijo in ne mislijo, da je to dejanski problem. In tudi oni pravijo, pa sej ne počnemo ničesar narobe. robe. Torej, veliko izobraževalnega dela bomo morali tudi tukaj opraviti. Zasebna sfera je svetinja in ljudje se ji ne bi smeli odreči. E, potem pa kar zadeva Lizbonsko pogodbo. Ja, ta prinaša zelo pozitivno sporočilo, ki ga moramo posredovati ljudem. Uh, In Lizbonska pogodba bo morda eh, ponovno odprla številna vprašanja, tudi skupino eh, za varstvo podatkov iz člen, 29. člena eh, bo potrebno revidirati. Potem imamo težave tudi s. Eh, stebrno strukturo imamo uh, skupino za policijo, skupino za 29. člen in tako dalje. Vse to je potrebno uskladiti in ne vem, ali bo do tega prišlo od spode ali od zgoraj, ampak uh, vsekakor se morate uh, zavedati, da je o teh stvarih potrebno razmišljati in da bomo morda morali ustvariti neko obsežnejše telo, ampak stvari se ne morejo nadaljevati tako, kot so potekale do sedaj. In danes je zgodovinski simbolični dan, ko lahko to povemo in upamo, da, bomo, da bodo šle stvari v pravo smer. Mislim pa, da pravzaprav sploh še nismi, nismo dojeli, kakšen je dejanski obseg teh problemov. Eh, lahko pa rečem, da eh, pravzaprav imam precej upanja in lahko pravzaprav eh, povzamem, kaj se je dogajalo v naši skupini. Naprimer, eh, nek naš strokovnjak je sestavil poročilo, čel je v ZDA in tam povedal, kakšno eh, je njegovo stališče, kakšna je njegova ocena situacije. In tu poročilo je bilo eh, v ZDA zaupno. Šlo je za poročilo na treh straneh, zahtevali smo ga trikrat in nismo ga dobili. Potem eh, je bil sprejet osnutek sporazuma. In eh, danes so nam rekli, da je ta zaupen, ampak takrat, ko nam je bilo rečeno, da je to zaupno, eh, mi je nek znanec povedal, da preprosto moram oditi na določeno spletno stran in, sem, in si tam lahko ta dokument naložim in to se mi je zdelo povsem paradoksalno. In eh, to so zadeve, s kakršnimi se okvarjamo v naši eh, skupini, ampak toliko je dokumentov, ki so tudi za nas zaupni, toliko je neke eh, teme in nekih poskusov, da bi stvari počeli za zaprtimi vrati, da se je zelo težko res specifično loči, lotiti problema. Ampak eh, naj vam podam bolj pozitivno sporočilo. Eh, sporazum je začasen in upam, da bomo v naslednjih dneh in tednih naredili vse, kar je v naši moči, da bomo stvari izboljšali naša skupina ne spodbija temeljnih načel, na katerih to temelji. Ne morete si predstavljati, da bi kakorkoli nasprotovali boju proti terorizmu, ampak moramo se boriti proti terorizmu in istočasno zagotavljati eh, pravice posameznikov. Kar pa zadeva vprašanje, Eh, uradnikov za zaščito podatkov v velikih podjetjih. Podobne uradnike najdete tudi v določenih javnih organih, v mestnih hišah ali regionalnih vladah. Ampak eh, v nekaterih državah članicah se to razvija zelo hitro, druge pa sploh ne. In eh, zato bo tukaj potrebno še veliko dela na celotni evropski ravni. In naj izkoristim to priložnost in odgovorim še na vaše drugo vprašanje. Uh, omenili ste različne organe. Nekateri organi imajo zelo široka pooblastila in eh, so res eh, sposobni eh, zagotavljati zaupnost, ampak v nekaterih drugih državah to sploh ne drži. In to velja za številna področja v nekaterih državah. Organi uporabljajo najnovejše tehnologije, imajo dobre strokovnjake in so eh, zelo dobri pri eh, ukvarjanju s tehničnimi vprašanji, ampak velika, eh, velika razlika se pojavlja tudi med posameznimi organi. In mislim, da bo skupina iz 29. člena ali kakorkoli se bo pač imenovala v prihodnje, igrala pomembno vlogo, morda ne odločilno vlogo, ampak mislim, da je v interesu nas vseh, da uporabimo vsa orodja, ki jih imamo na voljo. Kaj ti, če imamo uradnike za zaščito podatkov, lahko ti zelo dobro uresničujejo svojo izobraževalno vlogo. Istočasno pa potrebujemo tudi strokovnjake in eh, podjetja, ki razvijajo nove tehnologije in eh, naši organi za zaščito Eh, podatkov, mora biti seznanjeni z vsemi tehničnimi zmožnostmi. Mislim, da ima eh, skupina iz eh, člena 29 tukaj zelo pomembno vlogo. Hvala še kolega je prosil za besedo. Gospod Albrecht, ja, najlepša hvala. Mislim, da je zadnja točka zelo pomembna. Torej, eh, vprašanje, kakšno vlogo bo vaša skupina igrala v prihodnje in pa tudi vprašanje, kakšno vlogo igra Evropski povlaščenec za zaščito podatkov. In mislim, da mora eh, biti prednostna naloga, da okrepimo njegovo vlogo, eh, sploh kar zadeva evropske ukrepe, Europol izmenjava podatkov med državami članicami pa tudi kar zadeva izmenjava podatkov s tretjimi državami. E, tudi to je nekaj, kar smo zelo kritizirali v zvezi s e, sporazumom SWIFT. E, ne bom šel v podrobnosti tega, ampak še eno vprašanje, kar zadeva preglednost zakonodajnih postopkov. Mislim, da smo tukaj videli, kako se v Evropi oblikuje nekakšna eh, prikrita zakonodaja, ki je mi kot parlament nikakor ne moremo sprejeti. In ravno ko gre za primere, kot je naprimer priloga k temu sporazumu, moramo reči, da to je preprosto nespremljivo, da se eh, sprejema nek sporazum, o katerem javnost sploh ni obveščena in eh, svoboda informacij in eh, informiranje javnosti ter parlamentov eh, je tukaj zelo povezana z zaščito državljanskih pravic in zaščito podatkov. In pa še nekaj me zanima kako naj se zdaj nekako bolj pozitivno lotimo tega eh, položaja, glede na to, da bomo zdaj eh, odpravili strukturo stebrov, kakšni so minimalni standardi na področju zaščite podatkov, kakšni so minimalni standardi na področju zaščite državljanskih soboščin. Mislim, da bi bilo uh, smiselno direktivo, ki jo imamo v prvem stebru, ki bi lahko bila izboljšana, ampak ki predstavlja dobro podlago, da bi to uporabili tudi za sodelovanje v tretjem stebru, torej tudi kar zadeva izmenjavo informacij na varnostnem področju in da bi to nekako združili še s konvencijo Evropske, eh, to sveta Evrope 108, da bi vse to vzeli kot standarde in da bi potem eh, dovolili izjeme eh, ko gre za določena varnostna vprašanja. Namesto, da e, počnemo tako kot do sedaj, ko rečemo, da to ne velja in potem e, predvidevamo posamezne klauzule za zaščito podatkov. In eh, zato moramo razmišljati o tem, v kolikšni meri je smiselno, da bi direktivo iz prvega stebra vzeli tudi za podlago e, pri razmišljanju o tem, kakšni standardi bi morali veljati za zaščito podatkov pri, na področju varnosti. In pa še nekaj, kar je zelo pomembno pri teh pogajanjih. Eh, ne bi morali vedno, smeli vedno govoriti samo o eh, zaščiti podatkov in o standardih, ampak tudi o eh, konkretnih primerjih, sodnih odločitvah namesto da kar nasplošno govorimo o nekem splošnem nadzoru. Hvala. Če mi dovolite še eno pripombo, preden uh, uh, prosim gosta za odgovor. Rekli ste, da moramo krepiti evropskega poblaščenca, eh, ampak to ni razlog, da ne bi krepili tudi skupine iz 29. člena. To moramo primerjati z drugimi mrežami nadzornikov. Če pogledate, naprimer, mrežo nadzornikov nad finančnimi trgi, celotno mrežo bomo tukaj okrepili In to je potrebno združiti tudi s eh, koordinacijo na vseh področjih, eh, varnost, policija in tako dalje. Tukaj potrebujemo ravnovesje in mislim, da, vloge, da skupina iz 29. člena nedvomno ima eh, določeno vlogo za prihodnje. In ne vem, če imate že zdaj premalo sredstev, kako se boste soočili s temi novimi uh, obvestili o kršitvah, ki jih boste morali pripravljati pravzaprav vsak dan? Euh, Hvala lepa. Preden odgovorim na to vprašanje, vam bom odgovoril še na eno vprašanje od prej. Iza ni institucionalna organizacija in ne, ni odeležena pri tem, pri tem ne sodeluje niti Evropska komisija, ampak mislim, da obstaja okrog 100 ali 150 ali 200 organizacij ISO. To vključuje delo APEC in tudi del OECD naše evropske direktive, pa sploh niso bile vključene v to delo. Naše delo je bilo, da bi prosili, da bo eden od naših predstavnikov iz skupine odbora člena 29 lahko tam bil udeležen, ampak to so lahko zagotovili le s pomočjo nacionalnih predstavništv. Zato želimo, da bi se naši pomisleki upoštevali. Zadeva je precej zapletena, ne želim nikogar kritizirati, ampak gre za neke vrste napako in težave pri komuniciranju. In presenečen sem, da imamo globalno mednarodno priznano organizacijo, ki je z veseljem sprejela načela, ki niso upoštevala naših pomislekov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 in institucionalno križišče, tako rekoč, institucionalna pogodba in tehnološki vidik je druga stvar. Te tehnologije se pojavljajo kot gove po težju in sedaj se dogaja obsežen institucionalni pregled in previdni moramo biti, da zagotovimo, da sprejemamo prave in učinkovite rešitve. In še zadnji komentar. Zaščita osebnih podatkov se morda komu zdi, to se morda komu zdi čudno in vi se prav gotovo strinjate z mano, ampak zaščita osebnih podatkov je mnogo bolj zapletena, kot si bi mislili. Kajti, če želimo ohraniti svoje temeljne svoboščine v stanju, ki bo popolnoma drugačno, kot je sedajšnja, naprimer, Spreminjamo se v digitalno družbo in skoraj vse naše vsakodnevno življenje bo v stiku z to novo tehnologijo, pa če si to želimo ali ne. In zaščita osebnih podatkov bo tisto, kar nam bo omogočalo, da še naprej ohranimo svojo temeljno pravico do izražanja. In v digitalni družbi bo to popolnoma drugačne, če o tem mehanizmu ne bomo razpravljali na najvišjih ravneh. In obžalujem, da jih od 27 držav samo 13 je zaščito podatkov vključilo v ustavo. Mislim, da je to nujno, da države članice pokažejo, da je zaščita podatkov bistvo naših svoboščin v prihodnosti. Mm, Hvala lepa, mislim, da vam dogujemo aplaus. Um, Dobro. Smo nekoliko hitri. Ampak naslednja točka na dnevnem redu je glasovanje. In sicer 15 čez peto. I wouldn't want to, uh, to, to take from the ne bi želela odzeti možnost kolegom, ki jih ni tukaj, možnost glasovanja, kajti glasovanje ne bi imeli 15 čez 5, zato bomo takrat tudi začeli. Predlagam, da se takrat vrnete z glasovalnimi karticami in glasovali bomo.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

Kolegi, skoraj 15 čez je. Ja? Okay, colleagues, can we can we start? Lahko prosim začnemo. Um, well, I think I don't have all the papers here, but the first Nimam vseh dokumentov tukaj, ampak sedaj je čas za glasovanje. Sedite, prosim. Glasovali bomo o dveh predlogih za ustna vprašanja. Pri prvem nimam besedila. To je bilo pripravljeno v sodelovanju z odporom za ženske in to zadeva trgovino z ljudmi. Na podlagi tega vprašanja bi lahko imeli razpravo na plenarnem zasedanju s komisijo in svetom. Ena od poročevalk mi maha in prosim jo, da zelo, zelo na kratko predstavi vprašanje. Prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe bo Evropski parlament prevzel več pristojnosti in bo imel pravico soodločanja na področju trgovine z ljudmi. To pomeni, da bo komisija morala predložiti nov predlog. To bo predlog za novo direktivo in ne eh, okvirna odločitev. To bodo morali storiti naslednje leto. Danes sem imela dve srečanje s poročevalci v senci iz Libeja in odbora FEM in komisiji in svetu bomo poslali vprašanje v zvezi z vsebino tega novega predloga. Besedilo ste prejeli in upam, da me boste podprli. Idealno bi bilo, če bi iz tega vprašanja sledila resolucija, ki bi jo potem sprejeli na decembrskem ali januarskem plenarnem zasedanju v Strasburu. Bistvo je preprosto. Kako bomo poskusili odpraviti trgovino z ljudmi na holistični osnovi? Tukaj ne gre samo za kazensko pravo, ampak tudi za migracije. potem pa moramo razmisliti tudi o resnosti tega kaznivega dejanja in o ustreznih kaznih za to. In tretjič, vedeti želimo, kakšni konkretni ukrepi so predvideni, še posebej v zvezi z mladoletniki. Države članice morajo upoštevati tiste, ki so žrtev trgovine z ljudmi glasovali bomo o tem, kaj te vprašanje so že prejeli. Prosim, podajte kratki. Eh, ja Dobro. Ali lahko komisijo in svet jim postavimo vprašanje? Je to mogoče? Da. Prosim pa, da ste zelo, zelo kratki, kaj ti poslanci čakajo na glasovanje. Okay, can we, can we... Ne, gre za drugo točko. Dobro, potem bomo najprej glasovali o vprašanju in potem bo vprašanje komisiji postavljeno takrat, ko bomo imeli razpravo na plenarnem zasedanju. V redu? Da, hvala. Mislim, da želi še ženin spregovoriti. Prosim. A... Imamo prošnjo za glasovanje po delih v zvezi 1.c. Bi lahko to prosim upoštevali? So we... Mislim, da lahko. Lahko sedaj glasujemo. In sicer odstavek 1.c, potem pa o ustnem vprašanju. V celoti. Dobro, mislim, da elektronskega glasovanja zaenkrat ne potrebujemo. Ampak tisti, ki ste za odstavek 1.c. Okay. Those against? Proti? Dobro. Niš, eden je vzdržan. Dobro. Sprejeto. Sedaj pa glasujemo o ustnem vprašanju v celoti. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Dobro. To je sprejeto in o tem bomo razpravljali na plenarnem zasedanju. Naslednje vprašanje. Procesne pravice v kazenskih postopkih. Well, I, I think, and the rapporteur is Sarah Lutford, if I'm... Pročevalka je Sarah Lutford, če se ne motim. Se motim. Ne. Prav imam. Odlično. To je vedno dobro. Lahko prosim na kratko predstavite vprašanje in potem bomo o tem glasovali. But, uh... Da, ampak preden glasujemo, želim slišati predsedstvo in komisijo. Kaj ti? Pripravili smo osnutek poročila o tolmačenju in prevajanju, ampak ni bilo sprejeto, preden je začela vrati rezvonska pogodba. In vprašanje je, kako naprej? Svet ministrov za pravosodje je bil danes in. Zanima me, kaj se dogaja. Kajti vsak predlog je treba ponovno predložiti, imamo načrt, imamo en predlog in ta vprašanja želijo določiti, kaj se bo zdaj zgodilo, kajti parlament želi ohraniti ta zagon. Ali bomo dobili predlog komisije, kako dolgo bo to trajalo, ali lahko skupina držav članic prevzame pobudo v zvezi s predlogom in tako naprej. Zato bi bila zelo zadovoljna, če bi dobili nekaj podatkov od sveta v zvezi s tem. In vesela bi bila, če bi se poročevalci v senci podpisali prav tako pod to vprašanje. Hvala lepa. Lahko švedsko predsedstvo. Prosim, odgovori na to vprašanje. Hvala. Res je. Včeraj in danes smo imeli svet, ampak formalne odločitve o tem, ali bo to predloženo kot pobuda komisije ali pobuda držav članic, ni bila sprejeta. Jasno je, da je vsebina zelo povezana s tem, na čem želijo delati države članice in komisija, ampak to ni formalna odločitev, formalen sklep. Ampak obveščali vas bomo o tem, kaj se dogaja. Hvala. Okay, thank you very much for that. That would make... Hvala. Je vprašanje potem še vedno relevantno, Sarah? Mikrofon, prosim. Uh, prosim, da ta odbor sprejme ta vprašanja, ampak tukaj imamo tudi nekaj oklepajev. Če mi date nekaj svobode pri oblikovanju besedila bi bilo zelo dobro. Prosim pa tudi poročevalce v senci, če se želijo podpisati po to, ampak ker ni trdne indikacije o tem, kaj druga institucija počnejo, potem predlagam, da si prizadevamo uvrstiti ta vprašanja na dnevni red na plenarnem zasedanju. Želi tudi komisija spregovoriti? Da. Hvala. Želim dodati samo par stavkov k temu kaj je, kar je povedalo predsedstvo. Namreč, trenutna komisija želi predložiti predlog, verjetno na podlagi besedila iz 8. aprila in ne 23. oktobra, to je izvirni predlog komisije, ampak tega trenutno ne more storiti, dokler ne bo nova komisija prevzela portfeljev. Ko bo nova komisija začela delovati, bo predložila svoj predlog na podlagi izvirnega besedila, ampak to bo šele zgodaj februarja. To je najhitreje, kar lahko storimo, zato ker smo sedaj v tej čudni situaciji in odvisno je, ali bodo države članice lahko kaj storile hitreje, drugače pa bo komisija februarja pragotovo nekaj predlagala. Hvala. Okay, Lutford, maintain... Hvala. Želimo ohraniti obe vprašanje? Da, mislim da. Da. Samo toliko, da ostanemo v igri. Vem, da imamo malo prostora na decembrskem plenarnem zasedanju, mislim, da bo treba to prestaviti na januarsko zasedanje. To ni posebej dobro, ampak če bomo do takrat vedeli dovolj, bi bilo morda celo bolje. Strinjam se s tem, kar je povedala komisija. Vesela sem, da ni, bilo, ni bila omenjena presoja vpliva, kajti ne bo treba nove presoje vpliva. Aha, že razumem. Če komisija ponovno predlaga izvirno besedilo, potem ne bo treba izvajati presoje vpliva. Povedali pa so mi, da bi bilo možno, da bi vse skupaj trebalo še šest mesecev dlje, ker bi potem morali izvajati presoje vpliva in tako naprej. Zadeva se poglablja. Uh, Kakorkoli že, prav gotovo bo hitreje in bolj preprosto. V splošnem imam raje predloge komisije, ampak če želimo stvari premikati naprej, bi bilo dobro, če bi v tem primeru imeli skupino držav članic, ki bi predložila predlog. Vedno lahko glasujemo o vprašanjih in jih potem umaknemo. Želite spregovoriti, preden glasujemo? Eh, si, eh, ja, pojola. Da. Podpiram vprašanje poročevalke. Zdi se mi, da je pomembno, da ohranjamo živ duh tega predloga. To je namreč zelo pomembno za naslednje predsedstvo, zato upam, da se bodo države članice odločile, da bo to ena prednostnih nalog, zato da lahko obravnavamo to področje na način, ki ga lahko podpre sam mnenjem tudi Evropski parlament. Dobro, potem predlagam, da sedaj glasujemo. Glasujemo o obeh vprašanjih in strinjamo se tudi, da damo gospe Latford in poročevalcem v senci nekaj manevrskega prostora v zvezi z ubeseditvijo. Nima nihče nič proti. Dobro, kdo je za to, da predložimo vprašanje? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Mislim, da je to vse za danes. Hvala lepa vsem. Se vidimo jutri ob 9. Opa, zelo pomembno sporočilo ob 6.30